tri dopo. Buongiorno kolege in e colleghi. Dobar dan kolegice in kolegi. Gospod Mauro želi besedo. No, no, Grazie, signor Presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorim po členu 136 našega poslovnika. Sinoči je Vrhovno sodišče Brazilije zavrnilo prošnjo za izročitve Čezarja Batisteja dve rezoluciji iz tega parlamenta sta pozvali eh, sodišče naj odloča ravno obratno. Zato bi želel izraziti svoje osebno obžalovanje in pa željo, da bi ta eh, parlament oziroma predsednik poslal pismo, v katero bi izrazil obžalovanje vseh organov, eh, Eh, Braziliji zlasti pa želimo izraziti svojo solidarnost z žrtvami in pa z družinami eh, žrtev, ki so na pravico čakale 13 let. Hvala. Grazie, grazie onorevole Mauro. Hvala lepa, kolega Mauro, za tem prosim kolege, da ne kričite. Poslanec Borgezijo, mislim, da bomo morali končati to razpravo. Mislim, da vsi v tem parlamentu obžalujemo in zgrekoto sprejemamo to odločbo Vrhovnega sodišča. In lahko le ponovim to, kar je ta parlament zelo jasno povedal v zvezi s tem vprašanjem že dvakrat, kar ste tudi sami rekli, gospod Mauro. In brazilskim organom, bomo eh, posredovali svoje izraze obžalovanja in ogočenosti. Gospod Lanzuli. Dovolite mi samo nekaj sekund. Želi, želela bi izraziti sožalje vsem materam in vsem materam tega parlamenta pa želim čestitati tudi bodočim materam kajti mislim, da se trudijo biti dobre matere in dobre poslanke. In to je prav gotovo simbol upanja v tem plenarnem zasedanju. Ampak to je pomembno, to želim povedati. Prosim, bodite resnejši. Pred nekaj dnevi smo slišali določene stvari. naprimer, eh, parlament ni vrtec, eh, parlament ni so jasli in še hujše stvari je bilo slišali. Ampak moramo znati uskladiti delo in družino in zato je absurdno, da nekateri govorijo take stvari, zlasti, če jih govorijo ženske. Hvala. Bene, procediamo, procediamo